Nisem dovolj hitro utaknila kartice v režo, glasovala sem za. Hvala. Od sveta sem dobila stališče v prvi obravnavi. Gospa Ek, vaša naprava ne deluje dobro. Še kdo? Dobro. Skupaj z obrazložitvijo in stališčem komisije. To bomo objavili v zapisniku tega zasedanja. Trimesečni rok, v katerem mora parlament podati svoje stališče, bo začel teči jutri, 10. septembra 2010. 11. novembra 2009 je pa.